Okay, um... Dobro. Začeti moram, ker ne smemo preveč zamujati glede na dnevni red. Morala vas bom zapustiti in oditi na čudovito konferenco o modrem načrtu ali kakorkoli že to imenujemo. Najprej bi pozdravila odbor. Sprijeli bomo dnevni red nihče ne ogovarja. Potem moramo sprejeti zapisnik seje 11. aprila. Vsi trije? Ja? Sporočila predsednice, no za zapisnik vam lahko povem, da je splošna praksa v tem odboru takšna, da ne pošiljamo uradnih različic odboru revidiranega dnevnega reda, potem ko se pošle originalni dnevni red, glede na to, da je tu kar nekaj pomembnih sprememb. Pri današnjem dnevnem redu bom naredila izjemo pri tej praksi in omenila bom dve glavni spremembi glede na prvotni predlog. Preložili bomo sprejetje osnutka resolucije o prihodnih zakonodajnih predlogih o EMU, Potem pa imamo tudi spremembo časovnice glede dopodanskega zasedanja. Posledično bomo preložili načrtovano izmenjavo mnen s komisarjem Brnjejem na 27. maja. V mesnem času bomo vnesli novo točko o resoluciji, ki se nanaša na kreditne institucije to bo nova točka. V natisnem dokumentu imate oštevilčenje, ki je sedaj drugače od revidiranega dnevnega reda, ki ste ga včeraj prijeli. No, verjetno smo se vsi zmedli, ker skoraj da nikogar ni tu. Če pa kdo posluša preko interneta, imate verjetno dokumente, tako da lahko vidite, zakaj gre. Sedaj pa z veseljem pozdravim Valterja Radermaharja, generalnega direktorja Eurostata pri tej izmenjavi mnen. Dali smo vam kar naporno uro, vračate se iz tedna obiska doma, ampak kar nekaj je takšnih, ki se zanimajo za statistične podatke za ta predlog in prepričana sem, da boste spregovorili tistim, ki so sami povezani s tem delom. Hvala lepa, ker ste prišli. Dala vam bom besedo. Potem pa sem prepričana, da bomo imeli zelo zanimivo razpravo. Prosim, Walter. Ja, hvala lepa, predsednica. Hvala za vabilo. Poslanci, pred letom dni sem prišel pred vas prvič, zato da bi obravnal stanje statističnih podatkov Evropske unije. Danes pozdravljam vašo voljo, da bi statistični dialog bil nekaj, o čemer bi govorili redno, da bi imeli veliko zaveščanja, preglednosti in odgovornosti na tem pomembnem področju. Zadovoljen sem z napredkom od lanskega leta. Evropski statistični sistem ESS je zelo pomemben z Eurostatom na čelo. Pokazal je svojo vrednost v težkem kontekstu. Dosledno tu vidimo zelo pomembne statistične podatke, ki so ključnega pomena za številne politike na evropski ravni, pa tudi na nacionalnih ravneh. Naj to orišem. Tu boste videli nekaj statističnih podatkov, ki jih je Eurostat objavil od aprila. Prosim, da si pogledate prosojnice. Tu imate graf. In tu lahko vidite, koliko izjav za tisk smo objavili od začetka aprila. V vaši mapi imate tudi tri primere inflacije v Evroobmočju, tu imate tudi brezposelnost in izjave za tisko pri manjkljaju in dolgo. In potem imate še majhno brošurico. Ta izide vsako četrtletje in vsebuje najnovejše statistične podatke. Redno lahko to predstavim tudi vam. Tako da boste vedno na tekočem. Ampak seveda to lahko najdete tudi v aplikaciji na internetu, tu imate najnovejše statistične podatke, tudi na mobilnih telefonih. No, ta graf kaže, kako pomembne so te statistike za številne politike, za številne politične razprave. Brez zanesljivih uradnih statističnih podatkov bi bilo manj demokratične legitimnosti, manj učinkovitosti manj javnega sprejetja. Evropski statistični sistem izpolnjuje naloge. Tu imamo kvantitativne cilje, seveda pa je vse povezano z novim gospodarskim upravljanjem in z novo strategijo Evropa 2020. Dogovorili smo se, da bomo izvedli zelo težke pravne reforme, da bomo imeli učinkovito upravljanje v ESS-u. Sedaj zahtevamo učinkovit nadzor sorodje, vse standarde, s katerimi bomo imeli prava jamstva zanesljivosti, neodvisnosti, točnosti in pravočasnosti objavljanja statističnih podatkov. Trudimo se zato, da bi posodobili sistem oblikovanja podatkov. Tu imamo zelo ambiciozen dnevni red Eurostata v naslednjih letih. Razširili naj bi običajno izdelavo podatkov zaradi visokih standardov, kakovosti, inovacij. Naj bi bili zelo aktivni na področju regionalnih politik, eh, socialne kohezije, podnebnih sprememb in dobrega počutja ljudi. Ampak pri tej agendi modernizacije potrebujemo nenehno podporo in politično zaupanje danes lahko. Omenim, da je prišlo do trujenosti pri tej reformi strani številnih partnerjev v SS-u. Nekateri so preobremenjeni zaradi teh globokih reform, zaradi vedno novih statističnih podatkov, vedno bolj zahtevnih, vse manj pa je vero. Ostati moramo pri agendi reforme, ki bo primirna in pravilna, ampak treba je razmisliti o prihodnosti Evropskega statističnega sistema. No to bom omenil na koncu govora. Poslanci prosim, da se osredotočite na nekaj primerov. Imamo nov preventivni pristop, zato da bi zagotovili kakovost javnih finančnih statistik. IDP e obvestitev iz 22. aprila ni spremenila nacionalnih podatkov, že drugič zaporedoma. Potem še ena novost. Vsako četrtletno poročilo o javnih dolgovih in primankljajih so objavljeni vsak mesec v flashu. Tu vidimo tudi kakšn, kako je s tem v evroobmočju. Tu vidite zadnjo izjavo za tisk. In tu vidite tudi cene živil, energetiko in celotno inflacijo, ki je povezana s tem. To je pomembno za vas. Potem sodelovanje z različnimi nacionalnimi statističnimi uradi. To se nadaljuje kljub težavam, ampak ta trud je poplačan. Napredujemo pri izkoreninjanju preteklih šibkosti v sistemu. Grški statistični sistem bomo spremenili. IDP obvestilo že šestih zaporedoma ni spremenilo podatkov glede primankljaja in dolga v Grči, ampak biti moramo pozorni in proaktivni, kajti še naprej moramo posodobiti in stabilizirati grški statistični sistem. Komisija je sprejela nov sklep o Eurostatu, 17. septembra lani. Po odločitvi predsednika Barosa, da naj komisar še med ta postane odgovoren za statistične podatke novembra 2016. Tako bo lahko uporabil politični vzvod po sedajni pogodbi, zato da bi podporil reforme in zato, da bi bil vodilen, da bi pokazal, kako je s tem. Tu imamo tudi statične izsledke v okviru IDP. To je sedaj v veljavi. Izpolnili smo vaš mandat, vaše storčko, tu imamo preglednost, partnerstvo in sodelovanje z obima so zakonodajalcema. Ta pooblastila bodo zelo zahtevna. Če govorimo o virih, o času, o strokovnem znanju, to urodje pa mora biti sorazmerno glede na okoliščine. Eurostat namerava uporabiti nova pooblastila zelo previdno, zelo realno pogajanja o novem računovodskem sistemu na nacionalni ravni so bile zaključena, to je začelo teči leta 2010 in nov kompromis kaže, da smo res zavezni temu, da bomo še naprej sistematično in poklicno razvijali odgovornosti v nujnih primerjih, da bomo redno poročali o tem Evropskemu parlamentu in svetu. Potrudili se bomo zato, da bomo zagotovili učinkovito izvajanje ESA 2010 To se bo začelo leta 2014, septembra, kot smo se dogovorili. Veliko je ambicij, začeli bomo pripravljati bolj primerjalne podatke javnih financ. Izvedli smo študijo izvedljivosti o podatkih v javnem sektorju, to se imenuje EPSAS, še storček je to zahteval. Delamo na tem, da bi imeli bolj celovito upravljanje napredka, da bi upoštevali okoljsko vzdržnost in kakovost življenja. No, pred nekaj dnevi smo predlagali nov niz okoljskih in gospodarskih smirnic. Leta 2016 smo se zavezali k temu in to bo še eno urodje za boljše razumevanje okoljskih dimenzij gospodarstva. Letos boste prav tako prejeli poročilo o konkretnem nadaljevanju BDP in drugih pobud, kot je to zahtevano v uredbi ESA 2010. In končno še nekaj, Eurostat je še vedno referenca za nacionalne in mednarodne uporabnike, vključno s političnimi mediji in z raziskovalci. Poslanci, seveda bomo nadaljevali z reformami v prihodnjih mesecih. Naj upozorim na predlog, da bi spremenili statistično zakonodajo 223 iz leta 2009. Komisija meni, da je treba dodati nova jamstva k nacionalnim statističnim inštitutom glede njihove neodvisnosti, koordinacije pooblastil in pravice dostopanja do upravnih virov. Prav tako predlagamo, da bi vsaka država podpisala zavezo oziroma zaupanje v statistične podatke kot javno politično urodje. Zato bi zagotovili, da bi bili evropski standardi sprejeti v nacionalni ravni. Ampak pri naših predlogih včasih vidimo veliko govorov na svetu. Včeraj so se začela medinstitucionalna pogajanja, v prihodnih tednih se bodo okrepila. Naj še enkrat danes ponovim, da moramo zagotoviti končni kompromis, potrebujemo enako stroge standarde in jamstva na nacionalni ravni kot tudi na evropski ravni. Sicer bomo spodkopali pravico in učinkovito dodelitev nalog in odgovornosti v evropskem statističnem sistemu. Tu imamo proizvodnjo od spodaj na vzgor in kakovost od zgoraj na vzdor. Zaupam, da boste pomagali pri tej reformi, zato da bomo lahko še vedno tako ambiciozni in realni, kot smo bili v prvotnem predlogu. Potrebujemo zadostne finančne vire za evropske statistične programe med leti 2014-2017. Ko se bodo zaključila pogajanja o celotnem svežnem večletnem finančnem okviru med leti 2014-2020, Eurostat sedaj pripravlja predlog komisije uredbe o zagotavljanju kakovosti statističnih podatkov za makroekonomska neravnovesja, za postopke. In za Eurostat je jasno, da ko se statistični podatki uporabijo kot kazalniki za velike politike in za upravne namene, potem potrebujemo trdno pravno zavezujoče postopke nadzora. To postane obvezno, kajti ti podatki morajo biti preizkušeni in prestati mora ta pogajanja. Pričakujem, da bo naš predlog sprejet komisiji. Maja, kmalo, veselimo se tesnega stolovanja z odborom Ekon, zato da bomo lahko slišali vaše mnenje o tem kakovostnem nadzoru v vseh teh postopkih, da bomo imeli vašo podporo, zato da bo razprava gladko tekla v tem zakonodajnem procesu. Seveda bomo oblikovali tudi projekt EPSAS, to so računovodski standardi v javnem sektorju. Spogali bomo naš predlog o novih okoljskih in gospodarskih vidikih. Potem bomo dali pravna jamstva za demografske statistične podatke, zato da bodo primerljivi in kakovostni. To je ključnega pomena za institucionalne namene in za gospodarsko razpravo, recimo, če govorimo o vzdržnosti javnih izdatkov, kohezijski politiki in o javnih naložbah. Pravne reforme potrebujemo, ampak to ni dovolj. Pri naši agendi gre za posodobitev proizvodnje metod širitve podatkov v SS-u. Ostajamo pri dolgoročni viziji, ki smo si jo zadali v sporočilu o metodah proizvodnje evropskih statističnih podatkov. To je bilo oblikovano leta 2009. Seveda naloga ni lahka. 350 zakonodajne statističnih podatkov naj bi podatkih naj bi vključili in to naj bi vnesli v novo arhitekturo. Nacionalni statistični inštituti naj bi uporabili večkratne podatkovne vire, naj bi zmanjšali podvajanje, naj bi imeli več sinergije in fleksibilnosti, ko to potrebujemo. Ponovno vidimo kar nekaj zadržanost v nacionalnih ravneh. Ko gre za delitev statističnih podatkov, virov, strinjati pa se moramo zaupnosti. Države članice se še vedno izogibajo uporabi fleksibilnih pravil po Lizbonski pogodbi, zlasti ko gre za rabo delegiranih aktov, kot je to predvideno v členu 2019 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ko bo to enkrat delovalo, bo to dobro za vse akterje v SSO. To bo pomagalo pri pridobivanju novih verov, kot sem omenil prej poslanci, razmisliti moramo o prihodnosti evropske statistike, o institucionalni arhitekturi, o tem, kako se reformirati, zato da bi se odzvali na prihodne izzive. Potrebujemo nov model, nov sistem evropskih statistik. Zdi se, da se ta pojavlja, ampak vse več je izzival in vse več je reform. Ta nov model izhaja iz treh osnovnih ciljev. Najprej imamo neodvisnost, potem moč in na to učinkovitost. Naše reforme bodo izčrpale pravne vzvode po sedanjih pogodbah. Zato bi svetoval, da razmislite o nove viziji pravega sistema evropskih statistik. Potrebujemo institucionalni odgovor. Ta razprava bo korisna, prihaja v pravem času, to se upada z razpravo o morabitnih spremembah v pogodbah, ampak mogoče bo to omejeno na to, da bi poštevali novo gospodarsko upravljanje. Zavedate se, da imamo novo gospodarsko monetarno unijo, imamo nove gospodarske politike, to potrebujemo in upal bi si reči, da tu res potrebujemo zelo visoko kakovostne statistične podatke. Dosledno ste rekli, da če govorimo o zanesljivosti, kakovosti in zadostnosti statističnih podatkov, potem moramo tu izhajati iz prave EMU. Hvala za vašo podporo. Naj se zahvalim za vaše poročilo iz novembra 2012. To je bilo posvečeno Evropskemu svetu. In tu smo imeli kar nekaj statističnih podatkov, veliko političnih sporočil in prioritet smo tam videli. Statistični podatki so pomembni za tri izmed štiri stebro. In mu moramo graditi na tem. Potrebujemo solidno infrastrukturo statističnih podatkov. To je izhodišni predpogoj za to, da bi vzpostavili proračunsko unijo. To je pomembno tudi za gospodarsko unijo. To je vzvod za večjo preglednost in za večjo odgovornost. Evropski parlament je bil gonilna sila tu. Upam, da bo tako tudi v prihodnosti pri naslednjih prispevkih v tej razpravi. Mi v Eurostatu, ker smo statistična služba komisije, pozorno poslušamo vašim smernicam, vašim stališčem. Pomagate nam razvijati zelo pomembno agendo reform. Sedaj si ta zasluži, da bi šli še bolj svetlo prihodnost. Predsednica, poslanci, naj zaključim svoj govor. Naj ponovim še enkrat, da so naše reforme pravilne, tu že vidimo konkretne rezultate. No, kaj se lahko naučimo iz zgodovine? Tu vidimo jasne dokaze za dobro odločitev. To je v srču dobrega upravljanja. Statistični podatki so bili eni izmed prvih stebrov javne administracije ob koncu 18. in na začetku 19. stoletja, ko so se rodile prve države. Sedaj smo v obdobju, ki se zaključuje. Evropski projekt bo prišel do konca in to bo dobil nov status. Zgodovina kaže, da moramo uskladiti statistične podatke. To mora biti del tega razvoja. Evropska integracija je na križišču. Tu vidimo pomemben evropski statistični sistem. Ta mora dopolniti pravo EMU. Status quo ne more biti spremljiv vse več je zahtev, kajti vse več je informacij. Informacijska industrija ponuja veliko priložnost, da bomo okrepili fleksibilnost. To poziva k modernizaciji. Osebno menim, da je to glavna misija Eurostata v prihodnih letih. Vaš interes, vaša podpora, vse to je ključno za to, da bodo ambicije pri reformah postale realnost. Spomniti moramo vaše zahteve in pričakovanja priti moramo v stik z uporabniki in državljani. Nasplošno hvala za vašo pozornost. Hvala. No, kot sem že rekla, se poslanci močno zanimajo za to, želijo, da bi Eurostat imel pravo pooblastila, pravo moč, kajti soočamo se s težavami. če na evropski ravni nimamo tako dobrih statističnih podatkov, kot bi si želeli. Nimam seznama govorcev. Prosim, da nakažete, če se želite oglasiti Lijem. Vem, začeli bomo s teboj. Lijem, se sedaj pogaja. O zadnjem statističnem okviru skupaj z menoj je predstavnik parlamenta v Eskabu. To je zelo nevarna pozicija. Ko sem to prevzela, sem ostala predsednica, ko je Edward to, eh, to prevzel, je postal minister. Ne vem, kaj se bo zgodilo z Lijamom. No, predajam ti besedo. Merci, Sharon. Hvala, Sharon. Lep pozdrav, gospod direktor hvala za ta govor. Strinjamo se z velikim številom zvezdnih ciljev, to ste omenili. To se nanaša na oblikovanje vseuključujočega statističnega sistema na evropski ravni, zato da bi imeli dobro makroekonomsko upravljanje. Tu vidimo, da se mnenja stikajo v tem trialogu upam, da bomo zelo hitro prišli do konca. No, med temi kazalniki, ki ste jih omenjali, je prav gotovo nekaj takih, ki so zelo pomembni za makroekonomsko upravljanje. Omenil bom proračunske kazalnike, seveda. Danes. Vidimo Zdaj imamo tu glavne kazalnike, recimo glede proračunskega primankljaja. In to je še vedno predmet pogajanj med državami in komisijo v okviru evropskega semestra. Komisija se je za številne države odločila, da bo spremenila časovnice glede primankljaja na dve leti. Zakaj? Nedvomno zato, ker je veliko vodi držav in vlad, ki želijo imeti zmanjšan, strukturiran primankljaj. Bolj dolgoročno, glede na takoči primankljaj. Seveda lahko razumemo to, da želijo imeti samodejne stabilizatorje v obdobju recesije. No zadnjič, ko ste prišli, Sem vam zastavil vprašanje glede strukturnega primankljaja. Na moje veliko presenečenje ste rekli, da Eurostat nima na voljo kazalnika glede strukturnega primankljaja. Ampak večina držav članic je že sprijela proračunsko pogodbo. In tu imamo ključni kazalnik za gospodarstvo in ta je strukturiran primankljaj. Kaj bi vas rad vprašal? Ali bi lahko začeli razpravo o tem? Razmislek o pomembnosti strukturiranega primankljaja. To ne bi vodilo makroekonomsko politiko v Evropi. In če bi morali začeti to razpravo, potem bi potrebovali razpravo o oblikovanju teh statističnih podatkov. Ta razprava poteka med strokovnjaki za makroekonomske politike ali je lahko to stabilno, dolgoročno, ali lahko to odrazi morebitno stopnjo rasti. Ta naj bi se razvijala le dolgoročno, ali pa je strukturni primankljaj nekaj, kar se je razvija kratkoročno, kajti vsi potencijali rasti so tudi urejeni kratkoročno. Potem bi morali to obrazložiti, kako je s konjunkturo, ali to vpliva na strukturo, No, strokovnjaki za makroekonomsko politiko se pogovarjajo o tem in Eurostar to kleva glede tega kazalnika. To je zelo sporno med ekonomisti. Ampak to je v srčju razprave. Zato pogosto sprašujemo o tem, ali ne bi mogli začeti razmišljati o tem, mogoče na začetku neformalno. V tem kazalniku bi lahko razmišljali. Občutek imam, da bi to lahko bilo v srčju prihodnjega obdobja. Recimo primer države kot je Francija. Inštitut pravi, da bi lahko imeli dve točki razlike pri strukturnem primakljaju. Potrebujemo razpravo, potrebujemo zelo dobro konstrukcijo in Eurostat mora biti vključen v to razpravo. Hvala za to vprašanje. No, Razmisliti moramo o vlogi različnih akterjev v tej razpravi. Vrnil bi se na to, kako ste zastavili vaše vprašanje. Mi, ki se ukvarjamo s statističnimi podatki, bi morali biti ključni v razpravo o kazalnikih. Kadarkoli imamo politično razpravo ali raziskovalno razpravo o kazalnikih, mi, statistični strokovnjaki, smo pogosto takšni situaciji, da oklevamo, ko gre za oblikovanje novih kazalnikov. Oblikujemo trdne podatke, sedeti bi morali za mizo, ko poteka razprava o kazalnikih. Ampak mi nismo arhitekti kazalnikov. Vrnil bi se na to, kar sem povedal lani. Ne glede na to, če je strukturni primankljaj nekaj, kar lahko spremljamo v politični razpravi. Kot nov kazalnik je eno vprašanje. Če pa lahko ta kazalnik merimo zanesljivo, to je pa drugo vprašanje. In jaz sem odgovoren za drugo vprašanje. Za merito. Še vedno bi okleval. Glede tega, da bi obvezal Eurostat, da oblikuje nove kazalnike, med drugim kazalniki bi se imenoval strukturni primakljaj, kajti ta obsega veliko sestavin, ki jih je težko izmeriti. Veliko je konvencij, veliko je vzorčanja. In te sestavine niso tako zelo enostavne, če govorimo o radnih statističnih podatkih. Ampak Mislim, da bomo razširili obseg posamično. Tako da bomo uporabili vse pravne zidake za gradnjo strukturnih primakljajev. Če si pogledate izjave za testo, imate v vaši mapi, tu boste videli, da so izjave za tisko primakljaju in dolgo predvsej bolj obsežne kot pred nekaj leti. Tu imamo odgovornost v nujnih primerjih, v vseh oblikah bo to vključeno. Ob dobro oblikovanih smernicah iz Maastrichta glede primankljaja in dolga. Torej, naša pravna odgovornost je, da oblikujemo zelo dobre podatke glede na pravila iz Maastrichta, ko govorimo o primankljaju in dolgu. Tu pa imamo nove elemente, ki so koristni za to razpravo, ki jo omenjate vi. Hvala. Hvala, Werner. Si imel vprašanje? Vielen Dank, äh, Herr Rademacher. Hvala lepa. Gospod Rademacher, še enkrat ste pokazali, da je vaš organ po številnih ljudi dobil nekaj več pristojnosti, da zbira zelo pomembne podatke. Moje vprašanje je, ali so vsi nacionalni pristojni organi tudi pripravljeni na tesnejše sodelovanje ali pa so tu še vedno problemi. Drugo vprašanje, zelo prijazno ste nam poslali tole knjižico z osnovnimi statističnimi podatki. Naj tu se sprašujem po primerljivosti podatkov in sicer v dveh točkah. Najprej nevarnost revščine po socialnih transferih. 16,9 odstotkov celotnega prebivalstva je v tem položaju. Zanima me, kako to opredeljujete in pa potem še ljudje, ki so v nevarnosti, revščine ali socialne izključenosti 24,2 odstotka. To so podatki iz tega pregleda. Zanima me torej definicija teh dveh pojmov. No in še moje tretje vprašanje v zvezi z ekonomskimi neravnovesi, kar je tudi predmet številnih razburjanj. Zanima me, kako aktualni so vaši podatki in ali ste v zadnjem letu 2012 torej morda zabeležili kakšno spremembo, kar zadeva te, ta neravnovesja, torej EU27 in pa EU17 evroobmočje. Okay. Naj se najprej zahvalim za vprašanje. Najprej bi odgovoril na to vprašanje o volji po sodelovanju v državah članicah. No, kot sem rekel, imamo 350 statističnih ureb. Te urejejo voljo sodelovanja. Ne govorimo o sistemu, ki obstaja v 90-ih letih, ko so nacionalni statistični inštituti lahko prosto sodelovali. Sedaj imajo pravne obveznosti, da sodelujejo. Smo v takšnem pravnem okvirju. Eurostat ima seveda ta pooblastila, da izvrši statistične zakonodaje in to tudi počnemo. Predvsem zato, da bi preverili skladno statistično zakonodajo za vse vrste statistik. Seveda se moramo to vprašati, da koliko se bomo poglobili izvrševanje zakonodaje in kako podrobna je ta zakonodaja, če govorimo o postopkih izdelave statističnih podatkov, ampak načeloma bi rekel, da ne gre za voljo sodelovanja z Eurostatom, Evropski statistični sistem je zapisan pravo. Države članice pa nasplošno upoštevajo zakonodajo glede vaših vprašanj o opredelitvi revščine, o razvijanju makroekonomskih neravnovesi. No, prva opredelitev revščine, naj preverim, kje je, je revščina po socialnih transferih. To je datum ki se določi v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi inštituti glede na socialne podatke in to je treba upoštevati, kaj ti socialni sistemi v državah članicah so zelo raznoliki. Stopnja revščine se lahko pravilno izračuna le, če se vse pravilno kalibrira in če se upoštevajo socialni transferi. Naj preveri, kje je to. Ampak o tem ste spraševali. No, tu je. Kaj vidite tu? Različne kazalnike za tiste, ki so ogroženi zaradi revščine. Tu imate socialno vključevanje po socialnih transferih 16,9. To je datum, ki ga je treba upoštevati, če želimo primerjati tveganje glede rešen državah članica. Tu se potem izravnajo različni socialni sistemi. Glede drugega vprašanja, glede drugega kazalnika. Kako? Um, okay, so... Dobro. Prvič smo objavili seznam kazalnikov za makroekonomska neravnovesja. Istočasno začetkom postopka. In Prihodnje leto bi se vrnil na to, ko bomo imeli sistem monitoringa za postopke reševanja neravnovesi, ko se bo to že začelo, smo na začetku tega procesa in tu bi omenil razpravo, ki poteka na svetu in sklepe, ki se nanašajo na makroekonomska neravnovesja v različnih državah članicah. Še eno dopolnilno vprašanje k tveganju revščine. Kako to opredeljujete? Za definicijo mi gre tukaj. Zdaj, če rečemo, to je, kdo je nad 50 odstotkov, je bogat, kdo je pod 50 odstotkov, je, je reven. Skratka, ta definicija me zanima, ali je to nekako relativizirano ali pa imate kako drugače opredeljen kazalnik, kaj ti težko se stvari spreminjajo. Če so vsi enakomerno vedno bogatejši, potem je to zgolj nek upogled v porazdelitev prihodkov. Zdaj, če mi ne morete takoj dati odgovora, mi ga lahko posredujete tudi v pisni obliki. Is, uh, exactly ne, ne, stvar je točno taka, kot ste dejali. Gre za relativen kazalnik distribucije prihodkov in revščine v družbi. To torej primerjamo z srednjo vrednostjo prihodkov gospodinstv in če ste pod nekim pragom v primerjavo s to srednjo vrednostjo, torej povprečjem v vaši družbi, v kateri živite, potem ste v nevarnosti revščine. Ja, prav, potem je moj zaključek pravi, namreč, da je ta kazalnik zgolj nekakšen kazalnik nekakšne uravnoteženosti porazdelitve prihodkov, eh, ne pa toliko kazalnik eh, tveganja revščine. Ja, dejanska revščina, ta zehlike armod ali pa ne, absolutna revščina. Mi ne merimo absolutne revščine s tem, temveč merimo merimo standard, ki je dogovorjen na mednarodni ravni in eh, tudi na evropski ravni. In sicer gre za nevarnost tega, da nekdo zapade v revščino. Tako da ne, ne gre za absolutno revščino, temveč gre za nekakšno relativno revščino znotraj posamezne eh, družbe, znotraj posamezne države članice. Ja, mislim, da statistika tudi kaže na to, da gre socialna izključenost z roko v roki z revščino. Tako da tudi, če ste relativno bogati v relativno bogati državi, ste še vedno lahko zelo izključeni, če to svoje relativno bogatstvo torej primerjate z nekaterimi bistveno revnejšimi tretjimi državami. Sven, ti si naslednji. Ja, najprej hvala za vašo prisotnost tu. Hvala tudi za to, da ste pripravljeni na to razpravo z nami. Eno od ključnih vprašanj, o katerih smo govorili v preteklosti, je ravno razpoložljivost podatkov, tako imenih podatkov 2020. Imamo ključne kazalnike, o katerih smo se dogovorili tu v parlamentu, tudi skupaj s svetom. In eh, Eurostat se je v preteklosti že zavezal k temu, da bo namenil sredstva zagotavljanju teh podatkov. Če zdaj pogledam vašo spletno stran, pa je tu še vedno problem z iskanjem določenih ključnih podatkov. Če gre za emisije CO2 in revščino, so najbolj eh, aktualni podatki iz leta 2010. To pa je hud problem, če se osredotočamo na to in zavezujemo k temu, da bodo ti podatki na voljo. In dva ključna eh, kazalnika, eh, emisije eh, CO2, obnovljivi viri energije in pa nevarnost revščine, najbolj aktualni podatki so že 2020. Zdaj, lepo je, da ste razdelili to brošuro, ki kaže določeno, določen optimizem, ker je na naslovnici že slika iz poletja. Upam, da je hm, to nekaj, kar bo tudi ostalo. Ampak tu v tabeli imamo neko grdo opomo počrto, ki je ne razumem. In eh, tu je govora izredno o teh podatkih, kajti tu kar naenkrat in hvala Bogu podatki za 2011 in 2012 za revščino in emisije CO2 eh, imamo. Ampak v opomni pod črto je zapisano, moram reči, da moja angliščina ni dovolj dobra, da bi tole razumel. Tu piše podatki za leto 2010 in 2011 na mesto 2011 in 2012. In enako potem za 2009 in 2010 na mesto za 2011 in 2012. Tako da me zdaj zanima, zakaj podatki o teh ključnih kazalnikih manjkajo na vaši spletni strani. Dej, kaj, kje je razlog za to? Pripričam se, da to ni odgovor na vašo institucijo, ampak zakaj ni možno zagotoviti teh ključnih podatkov in kaj nameravate storiti za to, da to čim prej spremenite. Prav tako smo v našem zadnjem letnem poročilu o delu Eurostata zahtevali bolj uporabniku prijazno spletno stran, da bo torej enostavneje pripravljati enostavne grafe, ki jih državljani lahko pregledujejo in uporabljajo. Tehnična plat spletne strani se ni spremenila od takrat in eh, zanima me, kdaj se boste potrudili in tudi dejansko zagotovili to, da bodo ti podatki bolj privlačni za ljudi, ki so bolj vizualni in ki ne marajo ravno preglednic, želijo pa si grafe in bi se želeli tudi sami ustvariti takšne grafe, ne da bi bili ravno strokovnjaki za informacijsko tehnologijo. Toliko torej za začetek. Eh, ja, kot eh, predlaga moj kolega Jean-Paul, torej eh, nekaj več muzike s temi grafikoni bi se želeli. Ja, naj začnem s to zadnjo zadevo. Uh, glasbenih uložkov ne bo na naši spletni strani. Žal. Ampak, če se lotimo vprašanja v zvezi s spletno stranjo, tu lahko podam zavezo. Sveda počasi vključujemo elemente, ki so bolj prijazni, uporabni. Predvsem obrazložitev statistike, Statistics Explained, to je na naši spletni strani in to se kako je uporabniku prijazno in tu je veliko eh, razumljivega jezika, ko gre za razlago zapletenih statistik, uporabljamo veliko grafikonov in eh, imamo tudi poseben kotiček, v katerega smo zdaj vključili tudi posamezna vizualna orodja, kot naprimer uh, eh, ura za poslovni cikl, sestavi svoj lastni uh, cenovni indeksi in tako naprej. Zdaj, predelava celotne spletne strani bo trajala še leto dni, ker eh, imamo določene tehnične omejitve, ki nas eh, tu vežejo, ampak eh, lahko se zavežem k napredku. Mislim, da interno dosegamo že dober napredek in naslednjič, ko bom tu pred vami, upam, da vam ne bo treba ponoviti tega vprašanja. Skratka, sporočilo mislim, da je jasno. kar zadeva aktualnost neekonomskih podatkov, okoljski podatki, emisije CO2, družbeni podatki. Tu se popolnoma zavedamo, da so naši viri podatkov dokaj zaostali. Eh, problem je v tem, da zbiranje tovrstnih podatkov zahteva več časa in podatki, ki smo jih zbrali do sedaj, naj bi bili strukturne narave. Zdaj pa moramo te strukturne podatke na nek način preleviti v bolj kratkoročne aktualne podatke, ki bi bili bolj primerljivi tudi z makroekonomskimi podatki z vidika časa. Za CO2, za elemente porazdelitve pripravljamo tako imenovane flash ocene. Za CO2 mislim, da se bo pač treba omejiti v prvi, strani, v prvi vrsti na CO2 vezan na potrošnjo energije, tako da to ne bo celotna emisija CO2, ki jo bomo zalili, ampak je pa to pomemben gonilnik, tako da ne bo tudi topogrednih plinov iz kmetijstva in drugih virov, ampak pri energetiki mislim, da smo že na poti doseganja rešitev in priprave teh flash ocen. Prav tako sodelujemo s številnimi državami članicami, še posebej tistimi, ki jih eh, je najbolj prezdela kriza eh, in z njimi skupaj pripravljamo te ocene za razporeditev dohodkov, torej tam so pomembni socialni kazalniki. Torej tudi tu jemljem na znanje vaše sporočilo in vsekakor verjamem, da nam bo uspelo ta problem rešiti v zelo bližnji prihodnosti za seveda omejeno število teh kazalnikov. Hvala lepa. Bom v imenu skupine Alde in v svojem imenu še jaz postavil nekaj vprašanj. Eh, slišali smo to, kar ste dejali v zvezi z delegiranimi akti in vaši eh, zavezi in zavezanosti k medsebojnemu zaupanju in k temu bomo vsekakor pripomogli tudi sami v prihodnih pogajanjih dotaknili ste se tega mm, vprašanja, da posamezne eh, obveznosti, torej rezerve, ki so tu predvidene poleg masterskih kriterijev, še niso na voljo, ampak bojo. To mislim, da bo zelo koristno orodje za to, da se analizira dejansko stanje, v katerem so države članice. Zdaj smo v procesu, ko v kontekstu jamstev na depozitne vloge in eh, tudi za, v kontekstu razprave o sanaciji bank govorimo o tem, da bi bilo na voljo več sredstev za poplačilo v primeru stečaja bank. Zaenkrat, če nismo zaključili teh pogajanj, tako da ni še popolnoma jasno, kje stojimo, ampak to so zadeve, ki jih bo pod črto pač treba rešiti in to bo zadevalo kar zajetne kupčke denarja. In zanima me, ali imate kakšno priporočilo o tem, kako naj bi države članice to eh, klasificirale. Vemo, da v nekaterih državah to vključujejo v bilanco stanja kot premoženje, ampak obveznost se potem vendarle obračunava kot. Eh, obveznost v rezervah, ni pa to absolutna obveznost v bilanci. Zanima me, ali je to razumen način, kako to obravnavate, glede na to, da gre za kar eh, sporno zadevo. E, torej, nekatere države na nek način ta sredstva na ta način kumulirajo in eh, vključujejo v svoje bilance. Ja, hvala za to vprašanje. Lahko vam povem nekaj o delu, ki poteka na relaciji Eurostat države članice, lahko bojimo tudi o tem, kaj smo se dogovorili, da bomo naredili letos. Kot eh, sem dejal že v odgovoru na prvo vprašanje, zdaj širimo nabor podatkov o primankljaju in eh, zadožitvah. Eh, tu zaključujemo jamstva držav. Eh, obveznosti, izembilančne obveznosti držav članic za javno zvedna partnerstva in pa eh, tudi jamstva za kredite in pa sodelovanje držav v javnih podjetjih, oziroma deleže držav v javnih podjetjih. To je torej delo, ki poteka in glede na to, da imamo nov standard SE 2010 za javne finančne podatke, bomo vključili tudi implicitne pokojninske obveznosti, če tudi se te ne eh, financirajo oziroma kapitalizirajo strani države članic. Tako da je to kar dolg seznam podatkov, ki vam ga bomo posredovali za politično uporabo. Zdaj, ali je to, kar vi omenjate, tu že vključeno ali ne, ne vem. Eh, bi pa z veseljem to vključil, če tega še nismo vključili. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo besedo? Sven? Nihče nov? Ne? Sven, izvoli. Ja, v poročilu parlamenta o Evropskem statističnem programu smo zahtevali več številk, ki bi nekoliko bolj osvetlile socialno in solidarnostno plat gospodarstva, torej tisti segment ekonomije, ki ni niti javen, državen ali zaseben v smislu eh, dobička. Torej gre za eh, zadruge, fundacije, eh, združenja, ki so vedno bolj pomembna tudi v očeh javnosti. In zanima me, kakšne dejavnosti nameravate izvajati v skladu s členom 4 Evropskega statističnega programa. Enako velja tudi za vprašanje sive ekonomije. Zanima me, ali ko govorimo o vprašanjih vezanih na sivo ekonomijo, ali se vsi na nek način sklicujemo na te številke profesora Schneiderja. Praktično vsi omenjajo te številke, ampak kar nekaj kritike je bilo na račun metodologije in zanima me, ali tudi v to področje kaj investirate, zato da bi imeli na voljo bolj natančne, bolj uradne podatke o sivi ekonomiji, ki je tudi pomembna komponenta, o, kar zadeva razpravo o izogibanju plačevanju davkov. Hvala. Ja, oba ta elementa sta ekonomski komponenti, ki sta vključeni v cel, celokupne številke o BDP-ju. Saj gre za transakcije na denarnih trgih. Zdaj, kar zadeva ta prvi vidik, torej neprofitne organizacije, tu težko to izločimo iz eh, splošnih številk v zvezi z BDP-em. Dobra podlaga za nek zaključek glede obsega in razsežnosti tega sektorja temelji na porabi časa, na raziskavo o porabi časa. In zaenkrat je to komponenta, ki še ni sestavni del zakonodaje o statistiki. Ampak imamo kar nekaj držav članic, ki izvaja takšne raziskave o porabi časa in to redno na desetletni ravni. Tako da zdaj se pogovarjamo s državami članicami, da bi v naslednjih dveh, treh letih opravili še en val takšnih eh, pregledov. Torej, med eh, izvedbo štete prebivalstva sredi desetletja uporabimo ta trenutek tudi za takšno raziskavo porabe časa in tam ugotovimo, koliko tega časa gre za profitne ali neprofitne dejavnosti. Zdaj, siva ekonomija. Imamo, ja, ocene profesorja Schneiderja. Zdaj se bom vzdržal komentarja, ampak iz tega verjetno lahko že naredite zaključek, da nisem pripravljen temu dati žig dobre statistike. No, mi smo začeli s pobudo na zahtevo pristojnega komisarja, da se zberajo podatki o sivi ekonomiji, kar pa seveda ni enostavno za nas. Ne bi se ravno zavezal temu, da lahko pripravimo uradne podatke za vse države članice v prihodnem letu. Ampak vsaj tiste države članice, ki so investirale v to, so pripravljene z nami sodelovati in upam, da bomo lahko v prihodnem mesecu podali tudi že boljši odgovor. Ja, očitno nikogar drugega to ne zanima ampak eh, rad bi še dopolnil vprašanje k temu vašemu prvemu delu. Torej, hvala za to, da so začeli z delom na tej drugi zadevi. To bi bilo zelo koristno za vse, ki oblikujemo politika v Evropski uniji, da dobimo nekaj več informacij s tem v zvezi. Zdaj, dobro vemo, da je to težavno, kajti nekdo, ki ne želi biti viden uradno, se ga težko izmeri potem uradno. Ampak eh, literatura z tega področje kaže, da so določeni kazalniki, ki nam lahko pokažejo, kaj se dejansko dogaja. No, me pa zanima, ali resnično zanimate, ali resnično menite, da bi bilo potrebno s tem začeti resno delati, kajti eh, v Heidelbergu je Sist skušal izmeriti, kaj se dogaja v socialni in solidarnostni ekonomiji in ugotovili so, da je tu kar nekaj problemov. Predvsem je treba zadevo izvajati sistematično na evropski ravni, da na ta način lahko dosežemo neke vrste zanesljivost podatkov. In eh, poraba časa je seveda en takšen kazalnik. Drugo vprašanje pa je, ali države članice sploh lahko spodbudimo k temu, da ločeno obravnavajo te številke, o, o katerih po njihovih pravnih eh, statusih. In v Evropskem statističnem programu v četrtem členu izpostavljamo ravno to. Mislim, da potrebujemo več kot zgolj številke o porabi časa, da bi našli te podatke, da bi prišli do teh podatkov. Tako da mislim, da bi bilo res odlično, če bi lahko storili kaj več na tem področju, vedoč, da to ni nekaj, kar uh, bo privedlo do rezultatov takoj, kajti to zahteva tudi določene spremembe pri načinu, kako države članice zbirajo podatke o davkih, o zaposlitvi in tako naprej. Ja, hvala lepa. Mislim, da popolnoma razumem to, kar hočete povedati in eh, to vprašanje vsekakor je relevantno vprašanje in to že več let. Ampak zaenkrat vsaj. Še nismo imeli na voljo dovolj sredstva, da bi dejansko prioritetno obravnavali to problematiko. Izrecno povedano, eh, iskreno povedano je seznam prioritet za prihodne leta eh, otratočen na razvoj določenih temeljnih orodij za makroekonomsko Eh, plat. Torej, predvsem govorim o nacionalnih finančnih izkazih. Tako da bodo kolegi v državah članicah morali eh, vse svoje kapacitete do konca prihodnega leta vključiti v to, da bomo imeli tudi kakovostne podatke po standardu ESTR 2010. Potem pa se bomo morda lahko lotili tudi socialne in solidarnostne ekonomije v obdobju do leta 2017. Ampak dvomim, da imamo dovolj kapacitet na voljo, vsaj trenutno. Ja, moram reči, da sem zelo razočaran na tem. Sam prihajam iz države, kjer preštejemo vsakega zajca, ki ga nek lovec ustreli, uh, nimamo pa pojma ali gre za 5, 10, 12 odstotkov zaposlitve, ki jo ustvarjajo razna združenja in neprofitne organizacije. Skratka, gre za nekaj, česar širša javnost tudi ne spoštuje. Torej, ekonomski prispevek tega sektorja eh, prostovoljne dejavnosti eh, sploh ni obračunan. Eh, vse mogoče drugo stranje pa obračunavamo, ampak res težko razumem, zakaj je tako. In dobivamo vprašanja od teh ljudi, kdaj nas boste končno spoštovali, vsaj do te mere, da bomo izkazani v statističnih podatkih in eh, da bodo tudi, da bodo institucije eh, dovolj, imeli dovolj prostega časa, na rekovajih, da nam bodo eh, lahko izračunale, ali smo vključeni v te popolne podatke ali ne. To je konec koncev tudi vse, kar SR 2010 zahteva. Ampak res bi si želel, da ta evropski statistični program jemljemo resno, kajti že dejstvo, da je to vključeno, mislim, da odraža pomen, ki ga ta parlament vedno znova namenja temu sektorju in temu segmentu gospodarske dejavnosti in to nikakor ni nekaj obrobnega. Ja, mislim, da počasi prihajamo k koncu. Naj tu dodam, da to, kar pravi Sven, je zelo podobno razmišljanju, da smo zdaj v procesu v številnih državah članicah, ne sicer v vseh, ampak v številnih državah članicah, kjer prihaja do kar radikalnih sprememb v strukturi potrošnje. Zdaj, končne številke sicer imamo, ampak če se hočemo zakopati v bolj podrobne podatke o tem, kaj se je izkazalo za učinkovito in kaj je bilo manj učinkovito pri teh meritvah, potem pa ugotovimo, da je te podatke težko dobiti, čeprav so zelo pomembni. Sploh, če hočemo biti bolj učinkoviti. Če že moramo izvajati določene reze, eh, je pomembno, da se osredotočamo na tiste, ki imajo manj katastrofalne posledice, predvsem za revščino, delovna mesta, rast. Tako da zagotavljanje temeljnih statistik je, mislim, da ključnega pomena, da dobimo nekako bolj eh, podrobno sliko. No, mislim da... se tu lahko sklicujem zgolj na opredelitev prioritet. Seveda bomo sledili vašim predlogom, kolikor se le da, da pogledamo, kje zdaj dejansko so te prioritete, kjer lahko nekoliko bolj jasno opredelimo posamezne podrobnosti glede teh agregiranih podatkov, da tam, kjer to ni potrebno, odpravimo, tam, kjer to potrebujemo, razvijo naprej. Zdaj, eh, imeti več sredstev, to so pač lahko samo lepe sanje. Moramo pač živeti z omejenimi viri, ki jih imamo na voljo in če želimo, da bodo ti viri razpoložljivi tudi za nove zahteve, potem nujno potrebujemo tudi reformo sistema produkcije statističnih podatkov, o čemer sem govoril. Torej, vse torej je sestavni del nekega večjega svežnja, ampak eh, nove prioritete pomenijo, da je treba odpraviti določene prioritete iz starega programa. Torej, vedno pri spremembah imamo ljudi, ki uporabljajo te podrobne podatke, granularne podatke ki stojijo za agregati in se torej borijo proti temu, da bi jih odpravili. Tako da tu gre vedno za nekakšen svež. Ne moramo vedno zahtevati samo več, eh, obene moramo seveda tudi sprejemati dejstvo, da bo potrebno zmanjšati zbiranje statistike na določenih drugih področjih, kar pa je seveda zelo, zelo težavno. Ja, morda to pomeni, da se morajo stvari pač spreminjati s časoma. Razumem pa to, kar pravite v zvezi z omejenimi viri, ki so razpoložljivi, ampak na nek način moramo dobiti celovito pogled v vpliv vrčevalnih ukrepov, morda ne zgolj iz statistike. Eh, zdaj se počasi že zbirajo eh, poslanci za naslednjo točko na dnevnem redu, torej glasovanju. glasovanje. Hvala lepa za vašo prisotnost in veselimo se tudi že naslednjega pogovora z vami. Hvala.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 got their list. Dobro, imate vsi pri sebi glasovalne sezname. Prosim vas, da preverite svoje glasovalne kartice. Priznam, da sama svoje nimam, vedno jo nekje pozabim. Zanima me, če je še kdo morda pozabil svojo glasovalno kartico. Ali sem edina grešnica v dvorani? Obok. Oh, naprosim, no, da ustavite kartico glasovalno napravo, zato da preverimo, ali vse deluje tako, kot je treba. Glasujemo o tem, ali želimo danes hitro zaključiti, kdo je za. Devet vas ni pritisnilo na gumb. Lahko prosim pritisnete na gumbe, kajti skrbi me, če kdo morda besno pritiska na gumbe, pa se stvari ne zabeležijo. Torej, štirje morajo še oddati glas, trije, dva, eden. Še vedno nam en manjka. 33 ustavljenih kartic, 33 glasov, dobro. Vsi, ki imate kartico, ste torej glasovali. Kdo želi torej, da hitro zaključimo danes? Sedaj pa resno glasovanje, najprej ravnovesje med spoloma v sektorju finančnih storitev. Odstavka 1.2 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 3, predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 4, predlog 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Predlog spremembe številka 6, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 20 proti, zavrnjen. Odstavek 5, predlog 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, predlog spremembe 8 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Še en glas dodajte za, prosim. Ali kdo ni oddal glasu, konec glasovanja? 19 za, 16 proti, sprejet. Predlog 9 za, proti. Ostržani, mislim, da je sprejet, ampak je bolje, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe številka 9. Predlog 9 konec glasovanja. 20 za, 15 proti, ponovno, torej sprejet. Predlog 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ista večina kot prej. Predlog 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlagam, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 11 plus en glas proti. Konec glasovanja. 17 za, 18 proti. Zavrnjen. Predlog 12 za, proti. Vzdržani, zavrnjen. Predlog 13 za, proti. Vzdržani, sprejet. Predlog 14 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 15 za proti vzdržani zavrnjen. Prvotno besedilo odstavka 8, kdo je za proti vzdržani sprejet. Predlog 16 za proti vzdržani zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Še en glas dodajte proti. Konec glasovanja. 18 za, 17 proti. Predlog je sprejet. Nismo dosledni, po mojem mnenju. Predlog 17 je s tem brezpredmeten. Predlog 18 je skladen. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 18. Še en glas dodajte za. Konec glasovanja. 13 za, 5 proti sprejeto. Predlog 19 za, proti vzdržani sprejet. 20 za, proti vzdržani zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 je brezpredmeten. Sedaj odstavek 11, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. V svežnju vhodne izjave A do G. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejete. Predlog 1 za? Proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe številka ena. Še en glas dodajte za. Konec glasovanja. 20 za, 15 proti sprejet. Vodna izjava J, kdo je za? Vodna izjava J, za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeta bomo preverili predlog spremembe številka 2. Še en glas dodajte za, konec glasovanja. 17 za, 18 proti. Predlog je zavrnjen. Prvotno besedilo vodne izjave K za, proti, vzdržani, sprejeto. V svežnju citati od 1 do 13, torej vsi Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasujemo o besedilu, kot bi bilo spremenjeno. Še kaj? Eno vprašanje glede odstavka 7. Predlogi so bili zavrnjeni, ampak nismo glasovali potem o prvotnem besedilu. Predlog 13 je bil sprejet, ampak ta je bil skladen s tem ne nadomeščamo prvotnega besedila. Ne je usklajen z besedilom, tako da to sodi izraven kot dodatek. Aha, se pravi, to pomeni, da je oboje sprejeto. Če sprejmemo katerikoli predlog, 11. smo zavrnili, 12. prav tako, 13. smo sprejeli. Ampak glasovali smo samo o tem skladnem delu. Ne, tu piše, da je usklajen z odstavkom 7 in z predlogoma spremembe 10 in 11. In s tem nadomeščam oziroma zamenja prvotno besedilo. Se sedaj razumemo ali ne? Tako se s tem deluje. Odstavek 7 plus predlog spremembe 13. To je sedaj končno besedilo. Zdaj glasujemo. Končno glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Še en glas dodajte za. Sama glasujem za. 32 za, en proti, dva vzdržana glasova. Hvala lepa. Sedaj pa predsedovanje prepuščam Pablu, ker moram sama na konferenco komisije o načrtu. for this against you. Really? So, good morning. Lep pozdrav vsem. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 6. in sicer program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014-2020. Kolega Stolojan dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta program se nanaša na obdobje let, od leta 2014. 2014 do leta 2020 v vrednosti nekje 50 milijonov evrov. S tem bomo sofinancirali tri nevladne organizacije, ki naj bi. pomagale vsem tistim, ki oblikujejo na mednarodni ravni računovodsko poročanje revizije. Poleg tega naj bi Evropski komisiji te tri organizacije svetovali glede računovodskih standardov. Pa tudi o samem postopku opolnomočenja. To je pravzaprav nekaj, s čimer se ukvarja tudi Evropska komisija zlasti v kontekstu sprejemanja mednarodnih standardov na področju računovodskega poročanja in revizije. Poleg tega pa se ena od teh treh organizacij ukvarja tudi z upravljanjem dejavnosti tistih oseb, ki oblikujejo standarde na področju revizije. Predlogi sprememb, ki sem jih uložil k osnutku uredbe, ki, jo, ki ga je predložila Evropska komisija. Se osredotočajo predvsem na tiste stvari, ki so se izrazile takrat, ko smo se prvič pogovarjali o tem. V Evropski uniji se v okviru različnih forumov pogovarjajo o teh vprašanjih, še posebej o mednarodnih standardih na področju računovodskega poročanja, med drugim se o tem govori tudi v Evropskem parlamentu. S Filipom Majstadom smo že imeli prvo izmenjavo mnen, kot veste, je on posebni svetovalec komisarju Barnjeju. On se osredotoča predvsem na upravljanje posameznih organov znotraj Evropske unije, ki se ukvarjajo z računovodskim poročanjem in revizijo. On je tudi del svetovalne skupine z področja računovodskih standardov, ki pomaga Evropski komisiji. Potem je pa tu še odbor, ki se ukvarja z revizijskimi vprašanji in države članice se v okviru tega odbora pogovarjajo o računovodskih standardih o reviziji sprejemajo odločitev o tem, kakšna naj bo veljavnost teh standardov. To je mandat, ki ga je dobil gospod Majstat v svojih predlogih sprememb, pa predlagam, da bi se najprej osredotočili na izjavo skupine dvajsetih, kadarkoli zaseda skupina G20, se poda tudi izjava o tem, da potrebujemo globalne računovodske standarde, da je treba zagotoviti ustrezno konvergenco. Nažalost pa ta proces ne poteka tako dobro, kot bi si želeli, to verjetno veste. Vseeno pa bi rad poudaril izjave, ki jih podaja skupina G20. Na voljo imamo torej posebnega svetovalca, gospoda Majstada. Uložil sem tudi predlog spremembe, v katerem zahtevam, da Evropska komisija upošteva vse izboljšave delovanja teh organov, predvsem pa naj upošteva predloge posebnega svetovalca. Več predlogov sprememb se nanaša na delegirane akte. Komisija je prosila za pooblastilo, da izda delegirane akte, kadarkoli gre za spremembo enega upravičenca z drugim pri teh programih. Mi menimo, da Evropska komisija teh pooblastil ne bi smela imeti, tudi če se bo izbiral nov upravičenec oziroma se bo nadomestil star upravičenec z novim, bi Evropska komisija morala najprej tako svetu kot parlamentu predstaviti ustrezne predloge s tem v zvezi. Več stvari si želimo. Med drugim smo vložili tudi predlog spremembe, ki govori o tem, da je pravzaprav izvajanje tega predloga utemeljen na starem delovnem programu Evropske komisije. Tako kot pri drugih tovrstnih poročilih, tudi tu predlagamo, da pri vsakem letnem delovnem programu opravijo ustrezno analizo izvajanja teh programov. Gospod Klinc je ustrajal na tem. Na voljo imamo tudi več predlogov sprememb, ki se nanašajo na različne dejavnosti. Te dejavnosti naj bi izvajala komisija, vsaj tako si želimo. Komisija naj bi naprimer upoštevala tudi razprave, ki jih organiziramo, potem na svete in predloge posebnega svetovalca. Komisija naj opravlja tudi funkcije, ki jih do sedaj ni opravljala naprimer marca 2013 smo rekli, da bi moral biti že pripravljen osnutka posebnega poročila v zvezi z delom, ki ga upravlja posebni svetovalec Evropske komisije. Poleg tega pa naj se pripravi tudi poročilo o delu odbora, ki se ukvarja z revizijo. Pri vsem tem je treba upoštevati tudi nasvete posebnega svetovalca. On mora do novembra letos prav tako pripraviti poročilo o svojem delu. Oktobra 2014 naj bi Evropska komisija predstavila tudi poročilo o uredbah o mednarodnih standardih, s tem že precej zamuja. Želimo si, da bi komisija tudi podala predlog za spremembo vseh teh uredb oziroma da bi predstavila kar nove uredbe. Glede na to, da se ta program nanaša na sedemletno obdobje, torej 2014 do 2020, predlagamo, da bi komisija svetu in parlamentu junija 2019 podala poročilo o tem, kako se izpolnjujejo cilji, ki so zapisani v programu. Obstajata še dva predloga sprememb. En predlog se nanaša na nadzorni organ, ki spremlja vprašanje javnega interesa. Predvsem je ta organ zadožen za spremljanje tega, na kakšen način vlade poslujejo, kako poslujejo posamezni organi ali upoštevajo revizijske standarde. V predlogu spremembe komisijo prosimo, da redno spremlja to, kako se spreminja financiranje. Z letom 2013 smo pravzaprav prvič začeli izvajanje tovrstnih programov. Že v prejšnjem obdobju smo sicer imeli podobne funkcije, ampak nažalost je šele leta 2013 ta organizacija uspela pridobiti sredstva tudi iz drugih virov, njih pridobivala izključno strani Evropske unije in mednarodne računovodske zveze. Na koncu naj povem še to, da je naša dožnost, da uložimo predlog spremembe, ki se nanaša na vse programe iz obdobja 2014-2020, pri katerih je opredeljena finančna ovojnica. Evropska komisija je v svojem predlogu natančno opredelila to finančno ovojnico, ampak gre zgolj za indikativno ovojnico. No, kajti najprej treba doseči sporazum glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020. To je vsebina predlogov sprememb. Mimo grede ne povem še to, da bo jutri do povdne potekala razprava, ki jo organizira kolega Sijat Kamal. Tudi sam bom sodeloval pri razpravi. Povabili smo strokovnjake z različnih področji, akademike, potem strokovnjake z področja računovodstva. Z njimi se želimo pogovoriti o računovodskih standardih. Računovodski standardi so namreč pomembno vprašanje, ki ga izpostavljajo tudi drugi kolegi v Evropskem parlamentu. Še posebej se ukvarjamo z vprašanjem mednarodnih standardov z področja računovodstva in financ. Tudi interesi Evropske unije se odražajo pri delu vseh tistih, ki opredeljujejo računovodske standarde. Dobro bi bilo, če bi ob koncu tega meseca ali pa ob drugi priliki obravnavali še mednarodne standarde z področja finančnega poročanja. Se bomo pogovorili s sekretarjatom. Hvala lepa, gospod Stolojan. Sedaj dobi besedo gospod Sančes Presedo v imenu skupine socialistov. Kolega Alkadravi je poročevalec v Senci. Upravičuje se, da danes ne more biti z nami in se odeležiti te razprave. Je pa koordinator, zato ga čaka danes do povdne druge obveznosti, prosil me je, da preberem izjavo v njegovem imenu. Osnutek poročila kolega Stolojana gre po mojem mnenju v pravo smer. Pripričan sem, da bi tudi Evropska unija morala izraziti svoj glas na mednarodni ravni, ko gre za oblikovanje mednarodnih računovodskih standardov. Te standarde bi morali uporabljati vsi, temu bi morali stremeti, kaj ti zaenkrat teh standardov ne uporabljajo vsi. Nedavno smo se pogovarjali z gospodom Majstadom in zaradi tega se mi zdi, da bi bilo možno poročilo kolega Stolojana izboljšati na določenih mestih. Najprej, kaj se bo dogajalo z EFRAKO in z fundacijo, vlogo teh dveh je treba razjasniti, to je podaril tudi kolega Majstad kajti stanje, v katerem deluje Efrak, ni popolno, še posebej je vprašljiva vloga Efraka in mandat le tega. Kdo bo sedel v odboru, kakšno je ozadje, kako se zagovarja evropski splošni interes, kako lahko okrepimo pravila tudi glede odgovornosti vsake države članice. mednarodne finančne računovodske standarde lahko samo sprejmemo ali pa zavrnemo, ampak takšno stanje ni idealno. Ta osnutek poročila bi lahko izboljšali tudi v tistem delu, kjer je govora o finančnem okviru. Na voljo imamo 58 milijonov evrov, zanima me, kako bomo ta sredstva porabili, ali imamo dovolj vpliva v vseh omenjenih organih, koliko prispeva k temu industrija. Za zaključek naj povem še to, da bi EFRAK in EFS morali spremeniti. Poleg tega vse te organe potrebujemo, če želimo, da zagotovimo izvajanje vseh sredstev, ki jih imamo na voljo za obdobje 2014-2020. Kolega Majstad bo seveda ob koncu letošnjega leta podal dodatne priporočila s tem v zvezi in to bi morali upoštevati. Do takrat pa bi morali še naprej sodelovati. Hvala. Hvala lepa, gospod Sančes Presedo. Gospod Klenc v imenu skupine liberalcev. Eh, ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Že zadnji krat smo kar izčrpno govorili o tem, kar je dejal gospod Stolja. Ne bi ravno dodajal prav veliko, razen naslednjega. Vtis dobivam, da mm, gospod Manštat svojo vlogo jemlje zelo resno. No? in eh, dejansko ugotavljam, da je želja in volja komisarja Barnija, da gospod Majštar pripravi konkretne predloge. Zato se sprašujem, ali je smiselno, da zdaj brez še rezultatov dela Filipa Majstata že sprejemamo neke konkretne zaključke, še posebej, kar zadeva korporativno upravljanje, mislim, da se utegne to ali ono še spremeniti. Zato sem mnenja, da pri rokih, ki ste jih predlagali, gospod Stolajan, morda vendarle postopamo nekoliko bolj agresivno. Če bomo vse predstavili na leto 2020, se bojim, da se bo kaj malo zgodilo. Leto 2014 je namreč volilno leto. Evropski parlament bomo nov, novo volili konec maja, ko proti koncu prihodnega leta bomo imeli novo komisijo in ob tem mislim, da moramo poskušati stvari nekoliko pospešiti. Mislim, da bo do jeseni Filip Majstar vsekakor že imel pripravljene svoje predloge, tako da bi predlagal, da celotno reformo korporativnega uh, upravljanja in uh, druga zadeve, ne vemo koliko sprememb tu bo, da to torej še letos opravimo. Uh, Eh, ne pa šele prihodnje leto. Kaj zadeva eh, finančni vidik, seveda niso še zaključena pogajanja o večjem finančnem okviru, predlago pa bi tole. Vzemimo neko prvo trančo za prvi dve leti recimo in takoj, ko bomo vedeli, kako naj bi izgledal ta nov ustroj korporativnega upravljanja, kako bodo tudi eh, sestavljene nove institucije, potem se dokončno odločimo o preostanku. Ali pa zadevo, ne vem, časovno porazdelimo, pač z možnostjo odpoklica in spremembe. Kaj ti zdaj sprejemati neko dokončno odločitev o dokončnem znesku se mi zdi preuranjeno. Še zadnja zadeva. In sicer vprašanje, ki vse nas eh, najbolj zaposluje. Se pravi, kako zagotoviti, da bodo evropski interesi v ESP eh, e bolje zastopani, kot so bili v preteklosti. In tu se mi zdi, da to poročilo ni ravno zgovorno. Mislim, da je tu premalo konkretnih predlogov. Morda bi jutri po razpravi s Sajdom Kamalom lahko dodali še kaj na podlagi določenih novih spoznanj, ampak zaenkrat mislim, da ostajamo pri presplošnih zahtevah, ki niso dovolj e, konkretne in bojim se, da če bomo pri tem ostali, se bo v praksi kaj malo spremenilo. Hvala. Čas, gracias. Najlepša hvala, gospod Klinc. Gospod Gigold, v imenu skupine zelenih. S tem vas v bistvu se lahko v številnih točkah pridružim temu, kar dela Wolf Klinc. Po mojem mnenju je osrednje vprašanje, o katerem moramo tudi tu odprto spregovoriti, naslednje. Če želimo podpreti gospoda Majsada pri njegovem delu, potem mislim, da bi delali medvedje uslugo, če bi zdaj jasno povedali, da bomo sprostili sredstva. To mislim, da je protislovno. Kajti mislim, da je kar nekaj nasprotovanja na tem področju. Tudi parlament je v preteklosti eh, zahteval razno razne stvari, niso nas eh, ravno najbolj uslišali in eh, mislim, da lahko samo podprem to, kar je dejal Wolf, namreč, da je pomembno, da zagotovimo financiranje za sedem let. Obenem pa so pred nami še številna odprta vprašanja in številne spremembe, tako da mislim, da tu ni nobene potrebe po prehitevanju in da tam, kjer resnično imamo vpliv, torej denar, to jasno povežemo s strukturnimi spremembami. Zakaj zdaj ne vem, kako drveti, gospod poročevalec, predstavili ste svoje poročilo, ne vidim pa nobenega razloga za to, da bi zdaj tako zelo hitro šli naprej. In imam eh, konkreten predlog. Mislim, da moramo sem povabiti tudi eh, vodstvo Efraka, tako kot smo sem povabili gospoda Majstra. Ta pogovor z njim je bil zelo koristen in zdi se mi, da moramo spregovoriti tudi z gospodom Hogelforstom. In eh, to pogajalsko obdobje, dokler je še nejasno, koliko sredstev za katero rešitev bo na voljo, ali bomo sledili vašemu predlogu oziroma predlogu komisije, ali kot je dejal Wolf Klinc najprej dve leti ali neka popolnoma druga rešitev. Skratka, vse to moramo ohraniti še nekoliko odprto in mislim, da moramo razpravo še nekoliko poglobiti in zato bi predlagal, da pod vašim pokroviteljstvom povabimo predsednika Efraka in pa gospoda Hogerforsta, da o teh zadevah še spregovorimo in da to razpravo držimo pri življenju. In mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo tu spotaknili gospoda majstata s tem, da prehitro sprostimo sredstva. Mislim, da ni nobene potrebe, da, glede na to, da sem poročeval za Ekon za Vitorija 14, eh, vemo, da so ta sredstva zelo visoka v primerjavi s tem, kar investiramo v druga področja, eh, finančni nadzor, Eurostat in tako naprej. Tu je govor o ogromnem denarju in ne vidim nobenega razloga za neko prehitro odločanje, kajti gre za centralno vprašanje, o katerih se parlament še ni izrekel. Hvala lepa, gospod Gigold. Sekretarjat pravi, da bo organizirana javna predstavitev v odboru EKON in sicer s predsednikom EFRAKA, pa tudi s kolegom Mišelom, tako da boste vedeli. V imenu skupine EKR gospod Epping, ki bo predstavil mnenje gospoda Kamala. Hvala lepa. Gospod Kamal se zahvaljuje poročevalcu za upravljeno delo, še posebej poročevalcu hvaležen, ker je povabil gospoda Majšteda na sejo odbora Ekon pred nekaj tedni. Takrat smo tudi jasno opredelili, kaj vključuje njegov mandat in česa ne. Skupina G20 se je zavezala k temu, da se okrepi svetovni finančni sistem, to poročevalec točno izpostavlja. Gospod Kamal pa ni prepričan v to, da če bomo zagotovili konvergenčnost pri računovodskih standardih, da bomo s tem kakorkoli preprečili nadaljne krize. Zato si želi, da bi opravili poglobljeno razpravo o tem vprašanju. Gospod Stolajan in gospod Kamal, jutri ob desetih v ASP 5E2 e organizirata razpravo, na katero vabite vse zainteresirane. Enostavno vprašanje pa je naslednje. Želimo ameriški ali evropski računovodski sistem? Ali je sploh zaželjeno ali izvedljivo, da združimo tako različna sistema na področju računovodstva, v samih temeljih različna sistema? Uh, računovodski standardi so postali preveč zapleteni, preveč nepregledni in vlagatelji enostavno ne verjamejo več v revizijska poročila posameznih bank. Članek v Financial Times navaja, da bi morali opraviti nove stresne teste pri evropskih bankah, zato da bi ugotovili, koliko kapitalem primankuje. Takšni stresni testi bi bili nujno potrebni. Zato, ker računovodski standard in revizijska poročila ne odražajo dejanskega stanja bilanc posameznih bank. Zato si želimo, da bi pospešili ta postopek, ne pa da bi ga ovirali. Gospod Kamal tudi upa, da bo gospod Majštad predstavil kakšne razumne predloge. Želi si, da bi mandat gospoda Majštada razširili, tako da ne bi samo ocenjeval trenutnih vladnih struktur, temveč da bi lahko pravi tudi bolj poglobljen pregled posameznih standardov. Škoda je, da gospod Majštad pri svojem pregledu red PSS in SSD ni upošteval trenutnega finančnega okvira, ki ga imamo na voljo za to. Mislim, da bi morali finančne in računovodske standarde potisniti visoko na dnevni red. Če ne bomo izboljšali preglednosti, potem ne bomo izboljšali niti zaupanja. Hvala lepa. Gospod Epeng, sedaj pa predstavnica komisije. Hvala lepa. Prisluhnila sem tej razpravi. Dejansko imamo težave s časovnico. Roki, ki smo jih postavili, res niso idealni, to priznamo. Na voljo imamo torej predlog. No, idealno bi bilo, če bi predlog sprejeli do konca leta. S tem bi lahko tudi zagotovili nadaljna finančna sredstva za vse upravičence. To smo pojasnili tudi v predlogu. Ta finančna sredstva predstavljajo nekje 20 odstotkov proračuna IFRS in nekje 50 odstotkov EFRAKA. Za obdobje po letu 2014 pa ne vemo kako in kaj, kar pomeni, da bi lahko upravičenci bili tudi prizadeti zaradi tega. IFRS je zelo pomembna za Evropsko unijo in tudi IFRS se lahko znajde v težavah, če ne bomo posredovali ustreznih sredstev za to, da se oblikujejo ustrezni standardi, Zagotoviti je treba finančna sredstva tudi za vse strokovnjake, ki pripravljajo mnenje. Če tega ne bomo storili, se bomo znašli v težavah. Gospod Majštet vas je že obiskal, on se ukvarja z vsemi temi ključnimi vprašanji, ki so vezana na upravljanje, na evropski vpliv, na prispevke, na ohranjanje in zagotavljanje evropskega interesa. Kot rečeno, poročilo pripravlja, sklepe bo predstavil nekje konec novembra. Gospod Kamal je tudi povdaril, kako pomembno je, da se lotimo samih standardov, same vsebine standardov, da se ne ukvarjamo samo z upravljanjem. Res je, da gospod Majštat v svojem mandatu nima pristojnosti za reševanje vprašanj z tega področja, vendar v komisiji že opravljajo pregled uredbe ISS, e zato da bi se kolega lahko lotil tudi vprašanj, ki jih trenutno ni v njegovem mandatu. Nekje leta 2014 bo to predstavljeno. Kar zadeva komisijo, pa lahko povem, da če ne bomo zagotovili ustreznih finančnih sredstev vsaj za leto 2014, potem bodo imeli upravičenci resne težave pri pripravljanju kakovostnih standardov. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Melo. Besedo dobi poročevalec, gospod Stolojan. Hvala. Najprej bi omenil finančno vojnico. Ne gre le za ta program. Ampak To velja za vse programe, ki imajo finančno ovojnico med leti 2014 in 2020. Večkrat sem to že omenil v tom odboru. Vprašal sem, kaj se bo zgodilo, če do konca tega leta ne bomo sprejeli večletnega finančnega okvirja. Po naši pogodbi bomo imeli sedmino finančne ovojnice v letu 2014. Ta sedmina se bo preračunala iz leta 2007-2013, ampak čem je težava? Glede ciljev, dejavnosti, ki se sofinancirajo. To financiranje se bo v letu 2014 nadaljevalo na podlagi vseh programov in ne na podlagi novih programov. No, to ni naša naloga, da to rešujemo. Predsedstvo je za to zadolženo. Naše predsedstvo. In če sem prav razumel sporočilo, ki sem ga prejel pred nekaj dnevi, potem svet, ne bo potrdil konec pogajanj pri nobenem programu, kjer imamo finančno vojnico, dokler ne bodo zaključena pogajanja o večletnem finančnem okvirju med svetom in parlamentom. Ampak to se bo reševalo na ravni predsedstva. Oni bodo odločali o nadaljevanju teh programov, ki sebojejo finančno vojnico. Seveda, pri presojanju predloga komisije o tem programu moramo pomisliti na to, kaj želimo doseči. Če želimo spremeniti vsebino računovodskih standardov, potem je to seveda zelo ljubka razprava, veliko je težav glede vsebine računovodskih standardov. Po drugi strani pa bi morali razumeti, da so računovodski parametri neodvisni. In sedaj imamo to težavo. Želimo namreč vplivati na na te računovodske elemente preko teh organizacij, ki jih financiramo. To so organizacije, ki nimajo pravice vplivati na dejavnosti tistih, ki določajo računovodske standarde. Imajo pravico izraziti mnenje, imajo pravico imeti posebnega svetovalca, ki komisiji predlaga naj podpre ali zavrne računovodski standard. In zato bomo imeli številne razprave, ki so bile že napovedane. Ampak ne smemo pozabiti na to, da če želimo na globalnem finančnem trgu imeti globalne finančne računovodske standarde o poročanju. Če želimo, da so standardi sprejeti, potem jih mora določiti neodvisna organizacija. Sicer je tako, da mora Evropska unija sveda določiti svoje računovodske standarde. Ti standardi naj bi bili drugačni v primerjavi z ameriškimi ali japonskimi ali drugimi. To pa ni cilj skupine 20 Evropske komisije, parlamenta in Evropskega sveta. Zato se naše težave pri tem poročilu osredotočajo na to, kako ohraniti pravo ravnovesje med našo željo potem, da bi vplivali na tiste, ki oblikujejo računovodske standarde v tem procesu in po drugi strani moramo tu zaščititi neodvisnost vseh tistih, ki določajo računovodske standarde. Glede časovnice pri tem poročilu, lahko rečem, da sem se že pogovarjal o tem in mislim, da imate prav. Če bo posebni svetovalec Majnštad imel rok, če bo to novembr 2013, če bo moral do takrat ekofinu predstaviti rezultate svojega dela, je seveda običajno tako, da moramo preučiti rezultate njegovega dela in da moramo to vključiti v naše poročilo. Tako da tu ne vidim nobenih težav glede preložitve roka za ložitev predlogov sprememb. Ampak to ni moja naloga. To je naloga koordinatorjev odboru Ekon. Jaz lahko podprem preložitev datuma. Dokdaj? Ne vem. Na sestanku koordinatorjev bo treba odločati o tem, kaj te. to poročilo je bilo napovedano kot prioritetno v sklopu 60 poročil. Vsa so povezana z večletnim finančnim okvirjem med leti 2013 in 2020. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stolojon. Zaenkrat je rok za vložitev predlogov spremem 23. maj ampak videli bomo, če bodo kakšne spremembe na naslednjih sestankih koordinatorjev. 17. junija naj bi to začasno obravnavali, 8. julija bo potekalo glasovanje, glasovanje na plenarne zasedanje pa bo potekalo oktobra. Veliko časa imamo na voljo, ampak ker je poročevalec že tu, gremo naprej na naslednje točke na dnevnem redu. Smo pri sedmi in osmi točki. Skupaj bomo obravnavali te dve točki. Tu imamo kar nekaj predlogov sprememb. Sedma točka sprememba uredbe sveta 994 skozi 28 uporabi členov 92 in 93 pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči in uredbe številka 1370 skozi 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza. Potem bomo obravnavali še osmo točko, sprememba uredbe sveta številka 659 skozi 1999 o spremembi pravil za uporabo člena 93 pogodbe Evropske skupnosti. Najprej bom predal besedo gospodu Dorfmanu, ki je poročevalec pri prvem poročilu. Ne vidim vseh poročevalcev v senci in ne vidim druge poročevalko, gospod Pieti Kajnen, bo mogoče spremenil vrstni red. Gutas, gospod Gutas, boste dobili besedo. Če pa bo gospa Pietikajne prišla, bo dobila besedo. Prosim. Ja, um, inzwischen... Gospod Orfman. Ja, hvala lepa. V tem času smo preučili predloge sprememb, ki so jih posredovali kolegi. Rad bi se zahvalil za konstruktivno sodelovanje. Mislim, da če si celotno zadevo pogledamo, in to je tudi mnenje različnih političnih skupin v parlamentu, so stvari kar poenotene. Rad bi tu omenil samo tiste najpomembnejše na kratko. Pripravili smo tudi že prve osnutke kompromisnih predlogov, ki gredo v naslednjo smer. Izjeme torej državne pomoči, ki so izuzete iz eh, obveznosti obveščanja, morajo slediti naslednjim političnim ciljem, naprimer cilj EU 2020, potem imamo tudi pojasnilo, kar zadeva ljubiteljski šport. Tudi tu menimo, da lahko amaterski ljubiteljski šport tudi predstavlja v določenih segmentih ekonomsko dejavnost, potem, kar zadeva ulogo parlamenta pri prenovitvi te uredbe, menimo, da naša vloga ni najboljša in zato moramo v prihodnje ustrajati na tem, da smo vključeni v postopek soodločanja. In tudi tu mislim, da smo dosegli kar enotno mnenje. Enako velja potem tudi za člen 9 predloga, javni prevoz. Tudi tu se vse skupine strinjajo s črtanjem tega področja iz osnutka. Manj iz eh, vsebinskih pomislekov, o tem bi se lahko govorili, ampak eh, bolj zato, ker imamo tu opravka s postopkom, kjer ne gre za soodločanje, gre torej za področje, kjer bi morali imeti soodločanje. Če torej sledimo predlogu komisije, vidimo, da je za to odgovoren parlament. Na nekakšno krovno izjemo za javni promet bomo lahko še obravnavali. Potem je tu še cele vrsta drugih podrejenih področji, ker je kar nekaj kolegic in kolegov predlagalo, da bi jih izuzeli iz obveznosti obveščanja. O tem bomo govorili na načrtovanem srečanju počevati v Sinci. Gre za turizem, energetsko eh, varnost, socialno izobraževanje, eh, izobraževanje in usposabljanje mladih športnikov za poklicno športno dejavnost. Tu še ni kompromisnih rešitev in eh, zato bomo tu še videli, v kolikšni meri lahko tudi ta dodatna področja sem dodamo. Toliko z moje strani, kaj več v bistvu niti nimam povedati. Hvala. Hvala lepa, gospod Dorfman. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Gutasu, ki je poročevalec Sinci iz socialistov pri obeh poročilih. Hvala, predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil. Hvala tudi obema poročevalcema za zelo dobro upravljeno delo pri teh dveh predlogih. No, mislim, da moramo pohititi za to, da bi glasovali odboru pred sestankom na svetu 29. maja. Upam, da nam bo to omogočilo, da bomo vplivali na odločitev na svetu. Vložil sem več predlogov sprememb pri obeh poročilih, ker sem poročevalec v senci pri obeh predlogih. Pri poročilu gospoda Dorfmana se povsem strinjam s poročevalcem, ohraniti moramo naše pristojnosti v parlamentu pri devetem členu. To je uredba 137 skozi 2009 Evropskega parlamenta in sveta iz 27. oktobra 2007 o prevozu po železnici in cestah. Vložil sem predloge spremen zato, da bi okrepil stališče poročevalca. Tu sta predloga 8 in 56, prav tako sem vložil predlog pri prvem členu uredbe sveta. Dodal sem tudi izobraževanje in socialne storitve. Tu naj ne bi vključili komercialne in profitne dejavnosti na seznam. To smo prejeli nekaj minut pred glasovanjem. Videl sem, da je poročevalec vključil vse to osnote kompromisa. Glede poročila gospe Pietikajnen se mi je zdelo pomembno, da bi v vodni izjavi spomnil to, da imamo resolucijo 17. januarja 2007 oziroma 2013 o državni pomoči. Evropski parlament je tu že izrazil podporo informacijam, ki jih mora Evropska komisija prijemati neposredno od tržnih udeležencev, če informacije, ki so na voljo, niso dovolj. Mislim, da bi ste morali poslati jasno sporočilo svetu, Evropski parlament podpira komisijo pri teh pomembnih vprašanjih. Potem se sestavil nekaj predlogov sprememb, mislim, da bomo s tem okrepili sankcije, več pooblastil bomo dali komisiji. Tu imam v mislih predlog 33, 35 in 38. No, na koncu lahko rečem, da se veselim sestanka poročevalcev v senci, zato da bomo našli rešitev pri tem kompromisu in upam, da bomo imeli boljše kompromise. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Kutas. Mislim, da sem videl gospod Pitikajnen tu. Tako da ji bom dal besedo, ker je poročevalka pri drugem poročilu. Thank you. Hvala. Ponovno. Poročam istočasno o dveh različnih odborih. Takšna ima usoda pri teh poročilih. Govorila sem o državni pomoči. Nakratko bom pokomentirala predloge sprememb. Na splošno so neproblematični. Nisem uložila nobenih predlogov sprememb, ker sem videla, da je komisija opravila predvsej dobro delo glede stvari, ki jih je treba upoštevati, vse bolj načelno, kot sem že rekla zadnjič. Kot je predlagala komisija, smo upoštevali to, da je treba izboljšati učinkovitost nadzora državne pomoči, zato da bo komisija lahko osredotočila napore na pomembne primere, ki so pomembni za dobro delovanje notranjega trga. Seveda je to pomembno tudi za davkoplačevalce, kajti tu gre za uporabo njihovih sredstev. S predlogi naj bi osvetlili nekatere vedike predloga. Zdi se, da je vse v redu, nasplošno z moje perspektive gledano, potem tu podpiramo idejo, da bi Evropska parlament imel bolj jasno vlogo v novem okvirju. Čeprav vsi vidimo, kako je sedanjimi stopnjami. Zaenkrat nimamo uradne vloge. Mislim pa, da bi parlament lahko in mora odigrati bolj aktivno vlogo pri opozarjanju komisije na morebitne primere, ki so neposredno povezani z okroži. Nasplošno pa je treba opozarjati na izkrivljanje pravil državne pomoči. Glede pooblastil komisije, da naloži kazni ali globe, Tu imamo predloge spremen, ki podpira idejo, da bi to moralo biti sorazmerno z velikostjo in naravo naslovnikov. Potem predlog spremembe 36 in 37. Komisija lahko naloži kazni. Tudi takrat, ko imamo primerne informacije, to je vložila gospa Bowles, to je primerno. Potem podpiram to, kar je omenil gospod Epping. Tako kot gospa Bowles je pozdravil reforme, ampak tu je treba poštevati tudi pravice tretjih strani in posameznih državljanov, če pride do pritožb komisiji. To je treba upoštevati in ta vloga mora biti tudi v prihodnosti jasna. No, prav gotovo je komisija vedno imela ta cilj pri svojem delu. No, kot vidite, tu ni večjih vprašanj, težav glede uredb, tako da bom skušala predstaviti kompromise na začetku prihodnega tedna, tako da bomo imeli prečiščeno besedilo, ki ga bodo lahko vsi sprejeli. Hvala. Ja, hvala lepa, gospa Pitikajnen. No, v imenu Aldeja ne vidim nikogar, tudi ne v imenu zelenih, tako da bom dal besedo gospodu Epinku, ki je poročevalec v senci pri obeh poročilih. Ja, hvala, predsedujoče, govoril bom v imenu EKR, v imenu Aldeja in zelenih. Ja. Res je, ker jih ni. To pomeni, da se zeleni in alde ne zanimajo za konkurenčno politiko. No, omenim bil glavne pomisleke glede modernizacije državnih pomoči. To velja za oba predloga. Tu imamo izjeme in izključitve. Povsem razumem in potviram potrebo potem, da je treba imeti bolj ciljno usmiren pristop. Ampak ne gre za to, da bi direktorat za konkurenco imel manj dela. Ne smemo izključiti preveč dejavnosti s preučitve organov. Kaj ti? Tu lahko res prispevamo k temu, da bomo imeli dober sistem državne pomoči. Za postopkovno uredbo to pomeni, da moramo biti previdni pri omejevanju možnosti za posamezne državljane, ki se lahko pritožejo. Imamo dovolj preverb za to, da izključimo določene pritožbe. Prag ne sme biti previsok. Če želimo, da bo uredba delovala, ne smemo dodati več kategorij na seznam, ki ga že imamo. Tu se lahko mogoče izjema, ampak zlaka bi lahko ustvarjali zmedo, če govorimo o že obstoječih kategorijah. Veliko bolj modro bi bilo, če bi zagotovili, da je to, kar imamo dobro in da deluje pravilno, istočasno pa nasprotujem avtomatičnim izjemam glede zahtev po priglasitvi. Če govorimo o programih, projekti državne pomoči, ki se sofinancirajo sredstvo Evropske unije. To se mi zdi nevarna domneva, da bi sofinanciranje EU avtomatsko zagotovilo skladnost s pravili glede državne pomoči. Veselim se konstruktivne razprave pri teh kompromisnih predlogih sprememb. Hvala, predsedujoče. Hvala lepa. Gospod Eping. Ne vidim nikogar iz GUA. E tako da bom dal besedo komisiji. Ne, ja, komisiji. Če je tu kdo iz komisije, ki se želi oglasiti. Uh, Hvala. Nimamo nekih posebnih komentarjev. Mogoče bi omenila, da na svetu danes dopoledne in popoldne obravnavajo oba predloga. Upajmo, da bo to zadnji sestanek na svetu in seveda bomo upoštevali vse komentarje parlamenta. Hvala. Dobro, hvala lepa. Gospa Milos, ponovno bom predal besedo poročevalcema, najprej gospod Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ich, ich... Hvala lepa. Mislim, da v bistvu ni kaj dodati iz moje strani. Kolegi poročevalci, v senci so podali svoje stališče, zdaj bomo organizirali srečanje poročevalcev v senci in eh, prepričan sem, da bo razmišljanje kolega Kuta še, da naj torej glasovanje poteka čim prej, vsekakor spremljivo, da bomo na ta način lahko tudi vplivali na odločanje v svetu. Hvala, gospod Dorfman. Gospa Pitikajnen, se želite oglasiti? Ja, hvala za komentarje, kot sem rekla bom skušala sestaviti seznam kompromisnih predlogov, sprememb, to bom poslala poročevalcem senci na začetku prihodnjega tedna. Hvala. Hvala lepa, gospa Pitkajnen, hvala gospod Dorfman. Kot smo slišali, bo sestanek poročevalcev senci potekal 13. maja. Glasovanje odboru bo potekalo 20. maja. Poročilo oziroma obe poročili pa naj bi bili izglasovani na plenarnem zasedanju julija. Dobro, mislim, da smo pri koncu dopoldanskega zasedanja. Nadaljevali bomo z deveto točko na dnevnem redu. Tu gre za gospodarski dialog s predsednikom evroskupine ob treh se bomo pogovarjali z njim v isti sejni dvorani, če se ne motim. Ne, oprostite, ob dveh. Razprava bo potekala ob dveh popovdne v tej sejni dvorani. Hvala vsem.